predstavimo razpravo o Gvatanomu, ki je pripravljena za eh, četrtek popovdne. Sprašujem gospod Salafranka, če se želi oglasiti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Danes sem uložil to točko v imenu naše politične skupine, zato da bi se držali dogovora na zasedanju aprila, da preložimo to razpravo na majsko zasedanje in predsedujoča gospa Podimata nas je prosila, da vložimo to prošno v pisni obliki. Dejala je, da bomo danes sprejeli to odločitev ob treh. Zanima me, gospod predsedujoči, kakšen je postopek in kdaj bomo končno zaključili z takšnim ravnanjem, ko ne moremo izpolnjevati naših dogovorov, tako kot je povedala gospa De Kaiser. In predsednik skupine SD je uložil drugačno prošno in na zasedanju so to sprejeli. Zanima me, če bomo to obravnavali ob treh ali pa bomo drugače ukrepali jutri. Hvala. According to uh, the decision V skladu z odločitvijo predsednika parlamenta bo zahteva dana na glasovanje pred razpravo jutri. To pomeni jutri popovdne ob